anonimizacijo podatkov ter eh, ustrezno raven zaščite. Drugi izziv je odgovornost pacijentov in zdravnikov. Digitalizacija in poenostavitev zdravstva eh, ne sme eh, pomeniti, da bodo baze podatkov nadomestile zdravnike in da bomo pozabili na posameznike. Najlepša hvala. Hvala, gospa Šojdrova. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Podprla sem to resolucijo, ker sem prepričana, da digitalizacija lahko izboljša zdravstvo, lahko izboljša dostop, kot tudi učinkovitost zdravstvene oskrbe. Poleg tega pa je to tudi ena od rešitev za pomankanje zdravstvenega osebja. To je problem, ki bo vse bolj poreč, ko se število prebivalcev povečuje. Sodobne tehnologije lahko deloma nadomestijo prisotno zdravnikov, zlasti dan danes, ko aktivni del prebivalstva eh, raje eh, opravlja stvari po elektronski poti. Ne smemo pa tu pozabiti na starejšo generacijo in na ljudi, ki jim digitalna tehnologija ni tako blizu. Digitalna preobrazba zdravstva eh, mora upoštevati tudi dostopnost in usposabljanje zaposlenih. Odnos eh, med zdravnikom in pacijentom se zaradi tega ne sme spremeniti. Najlepša hvala, gospod Ujeli, prosim. Najlepša hvala. Že pet let sem član tega parlamenta in z obžalovanjem ugotavljam, da zelo redno, redko govorimo o zdravstveni oskrbi evropskih državljanov. Vemo, da to sodi med pristojnosti držav članic in vlad, vendar pa je nespremljivo, da zdravje državljana in njegova kakovost življenja so odvisni od tega, v kateri državi se je rodil. Ravno tako je nesprejemljivo, da ko gre za kakovost zdravstvene oskrbe, se pojavljajo uh, velike razlike med državami države so zlasti, oziroma razlike so zlasti velike, če primerjate vzhodno in zahodno Evropo ali pa če primerjate eh, zahodne države z mojo državo, Mačarsko. To je seveda povezano tudi s tem, da država daje na voljo zgolj minimalno raven sredstev za potrebe zdravstva. Eh, potrebno pa je uveljaviti standarde, ki bodo zagotavljali enako obravnavo vseh evropskih državljanov. Najlepša hvala, gospod Palmer. Najlepša hvala. Podporil sem to resolucijo, kajti po mojem mnenju ni nobenega dvoma, da bo tehnologija, digitalizacija in boljša uporaba podatkov lahko prispevala k izboljšanju vseh delov zdravstvene oskrbe na nacionalni ravni, na evropski ravni in na lokalni ravni. Vendar pa moramo biti pri tem previdni. Zagotoviti moramo kar naj trdnejše varovalke in zaščito podatkov, zlasti ko gre za zdravstvene podatke posameznikov kadar se to vrstni podatki zbirajo na nacionalni ravni, lahko prispevajo k razvoju novih eh, zdravil eh, in novih načinov zdravljenja, vendar pa mora biti zelo previdni pri uporabi in obravnavi teh podatkov, ki nikakor ne smejo podati, postati komercialne narave. Nujno so torej ustrezne varovalke, ki bodo te podatke zaščitile. Hvala lepa in za konec še gospod Keller. Najlepša hvala. Glasoval sem za to resolucijo. Digitalizacija lahko izboljša zdravstvo zlasti na irskem podeželju in zlasti na področju duševnega zdravja. Na irskem ljudje dolgo čakajo, preden pridejo do prvega srečanja s psihiatrom, psihologom ali drugimi strokovnjaki. Zato bi bilo smotrno, da se ljudem ponudi digitalne storitve svetovanja. Kajti, ko gre za duševno zdravje, eh, prisotnost v živo ni nujno potrebno. Je pa res, da so vse te, odvisne, vse te storitve odvisne tudi od razpoložljivosti hitrega interneta. Irska vlada pa je zelo počasna pri uveljavljanju svojih načrtov za hitri, hitre internetne povezave in eh, dokler vlada ne domesti tega zaostanka, storitve ne bodo na voljo vsem Ircem. Najlepša hvala, kolege in kolegice. S tem so obrazložitve glasov končane. Prekinjamo zasedanje do 15. Vsem, ki ste še tu, pa želim dober tek.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

Hvala.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 Pa ni predsedajoči. Lep pozdrav, kolegi in kolegice, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Če nima nihče nobenega komentarja, potem je zapisnik s tem sprejet. Prva točka na dnevnem redu je tematska razprava o skladnosti sedanjega prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Merkosurjem ter predlogom Evropske komisije za Evropski zeleni dogovor. Naj vas opomnim, da v tej razpravi ni proste razprave in da ne sprejemamo modrih kartonov. Začenjamo pa razpravo z avtorjem predloga in sicer je to gospod Žado. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi in kolegice. Za ekologe je zeleni dogovor na vrhu dnevnega reda odlična novica. To je velik uspeh, velik uspeh za znanstvenike, ki nas že leta opozarjajo, to je velik uspeh za državljane, ki se mobilizirajo, za podjetja, ki začenjajo ukrepati. Je pa to uspeh tudi za zelene eh, z vidika evropskih volitev ter za mladino po vsem svetu, ki se mobilizira na tem področju in zahteva ukrepanje. Slovenije. To je tudi neverjetna priložnost, priložnost za Evropo, da sprejme skupni predlog eh, za vse, da eh, sprejme politiko za inovacije, socialno področje, eh, da se zauzame za trajnostni razvoj na celotnem ozemlju in za več demokracije. Hrati je to priložnost za evropske državljane, da se da ponovno prevzamejo nadzor nad svojim življenjem, nad svojo hrano, nad svojo mobilnostjo, nad svojim bivanjem in energijo. Kaj ti naša družba je dan danes zelo razdrobljena. E, no, e, obljuba je velika in večja, ko je obljuba, večja je lahko izdaja. Kaj ti novi zeleni dogovor ne sme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 ne zadostuje, da ostanemo pri enem odstotku evropskega BDP na leto. Rešili smo banke, eh, rešili smo marsikaj in ohranjali evropski način življenja, ampak če gre pri zelenem dogovoru za reševanje podnebja, za reševanje našega načina življenja, za ustvarjanje delovnih mest, potem dogovor z Mercosurjem ne more biti eh, podpisan, ne smemo ga niti predvedati, predvidevati, kajti odkar smo začeli razpravljati, se je eh, sečna gozdov, uničevanje gozdov v Braziliji podvojilo. Predsednik vsak dan krši človekove pravice, naj gre za pravice žensk, naj gre za svobodo, za pravice eh, avtohtonih ljudstv, za pravice LGBT. Uh, ne moremo v imenu Evrope, v imenu podnebja eh, sprejeti tega sporazuma. Sporazum eh, z Merkosurjem pomeni eh, izvoz naše vere v zameno za govedino in sojo. Eh, in to bi pomenilo globalizacijo trpljenja živali, globalizacijo uničevanja gozdov in globalizacijo izginotja kmetov v državah Merkosurja, kot tudi v evropskih državah. Ve, vemo, da je naš kmetijski model eh, odvisen od ohranjanja rastlinskih beljakovin. Eh, ozemlje Nemčije eh, namenimo, torej ozemlje v velikosti Nemčije namenimo temu vsako leto in zato moramo revidirati našo skupno kmetijsko politiko in predlog, ki ste ga podali kot komisar gospod Hogan, ni skladen z zelenim dogovorom, kajti gre za več intenzivnosti, za več pesticidov. To ne more biti tisto, kar prinaša zeleni dogovor. Spremenite metode, spremenite načine dela, kajti zeleni dogovor prinaša ogromno položnost za Evropo. Gospa von der Leyen je dejala, da je potrebno prisluhniti državljanom in državljani pravijo, da ne želijo Merkosurja, da želijo konkretne ukrepe na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in demokracije. Najlepša hvala. Tibokun. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi v imenu sveta besedo gospa ministrica Tuporajnen. Izvolite. Gospa predsedojoča, spoštovani poslanci in poslanke. Pre Predlagana tematska razprava je zelo relevantna, kajti dogaja se samo teden dni po predstavitvi predloga komisije za Evropski zeleni dogovor. Nobenega dvoma ni, da smo pred ogromnimi podnebnimi in okoljskimi izzivi. Evropa mora odigrati svojo vlogo in se na te izzive odzvati. Sicer bodo prihodnje generacije eh, spraševali, zakaj nismo ustrezno ravnali. Status quo enostavno ni možen. Evropa mora biti vodilno in kolektivno delovati za to, da bo preoblikovala svoje gospodarstvo in svojo družbo eh, in se usmerila na bolj vzdržno pot. Prepustila bom komisiji, da podrobneje predstavi svoje predloge. Svet še ni imel časa, da bi o njih razpravljal, zato bi bilo preuranjeno, če bi se tako zgodaj glede teh predlogov opredelila. Lahko samo povem, da bo eh, svet konstruktivno sodeloval pri preučitvi predlaganih politik, ki so potrebne za doseganje Evropskega zelenega dogovora. Ta strategija se dotika vseh političnih sektorjev in bo terjala podrobno preučitev in usklajevanje. V luči tega bi se želela v svojih komentarjih danes osredotočiti nad prostotrgovinski sporazum z Merkosurjem. Prepričana sem, da številni poslanci in poslanke Evropskega parlamenta imajo eh, zelo jasna stališča glede dogovora z, eh, sporazuma z Merkosurjem. Vem, da ste o tem razpravljali pred, tudi pred eh, nedavnim v luči gozdnih požarov v Amazoniji in to je nekaj, kar nas vse zelo skrbi. Eh, Kot tu v Evropskem parlamentu je tudi v razpravah v svetu um, razprava o sporazumu z Merkosurjem šele v zgodnji fazi. Potrebno bo kar nekaj časa, preden bomo podrobno preučili izpogajani sporazum. Pomisleki glede tega, da ta sporazum morda ni vzdržen tudi iz vidika našega zelenega dogovora, so posem razumljivi kajti trgovinski sporazumi lahko prispevajo k temu cilju, predvsem na ta način, da omogočijo izvoz evropskih standardov in zdržnostih ciljev v tretje države. Lahko so način, s katerim prepričamo druge, da uveljavljajo ambiciozne podnebne in okoljske politike, ter da se priključijo globalnemu izzivu, odzivu na podnebne spremembe na milijone delovnih mest v Evropski uniji in preživetje številnih ljudi je odvisno od trgovine. Zagotoviti moramo, da bo trgovina mogoča, hkrati pa mora ta podpirati trajnostni razvoj ter evropske podnebne celje ter prispevati k vzdržni prihodnosti.